colleagues, again, we beg excuses for the delay, hard to avoid. Se opravičujemo za zamudo. Ta zamuda je povezana z prejšnjo temo, evropskim nalogom za prijetje in sicer iz dobrega razloga zamujamo. Ta razprava je bila še kako koristna, ampak zdaj brez vsakašne zamude k naslednji točki. Deveta točka Libe, Deve, Droj, ad hoc, delegacija za obisk mednarodnega foruma za eh, begunce eh, v Ženevi. Ta obisk je potekal od 15. do 18. decembra lansko leto. Prisluhniti želimo članom te delegacije in pa njihovim izkušnjam ter zaključkom. Gospa Bjork je vodila to delegacijo, kolikor sem razumel. Gospa Bjork je zbolela. Gospa Dupont bo torej predstavila njeno poročilo, ali to drži. Da, potem je beseda vaša. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kot ste že povedali, gre za poročilo v zvezi z ad hoc delegacijo odborov Libe Deve in Droje na Svetovnem forumu o beguncih OZN. Rada bi se zahvalila sekretarjatu in tudi eh, delegaciji Evropske unije v Ženevi eh, za vso podporo pri organizaciji in pa za spremljanje med samim obiskom ta svetovni forum je potekal v organizaciji eh, Organizacije združenih narodov. Eh, to je bil eh, prvi tovrstni forum o beguncih. Šlo je predvsem za izmenjavo idej in pa najboljših praks. In sicer na globalni ravni osredotočili smo se predvsem na delitev odgovornosti, izobraževanje, energijo in pa infrastrukturo in pa zaščito uh, sodelovali smo pri uh, uvodni otvoritveni seji, kjer so glavne države, eh, članice tega svetovnega foruma predstavile svoje izkušnje, potem pa eh, smo se osredotočili na Afriko, Sirijo in pa Južno Ameriko in uh, pogovarjali smo se tudi o povezavi med uh, begunci in pa razvojno politiko. Eh, kolegi me bodo zagotovo še dopolnili. Imeli smo tudi številne bilateralne sestanke, tudi z delegacijo eh, Evropske unije, z danskim in norveškim svetom za begunce. V torek smo imeli eh, razpravo na temo zelen odziv na begunsko situacijo in poleg tega smo išteveli številne bilateralne pogovore z uh, številnimi tudi afriškimi delegacijami, recimo nigerijsko, ruansko in tako naprej. Rezultat tega foruma je, bil, uh, približno, je bilo približno 800 zaves mednarodne skupnosti, uh, v skladu z prioritetami, ki sem jih prej omenila, gre za eh, podporo beguncem in pa za boj proti eh, vzrokom za preselitev iz eh, domovine. Poleg tega smo se zrotočili tudi na razvojno sodelovanje. 2023 bo potekal naslednji forum. In uh, komisija je, uh, oziroma ta delegacija je podala tudi sporočilo pred uh, samim odhodom na ta obisk, kjer smo predstavili svoje cilje. Uh, države članice morajo ukrepiti svoje prizadevanje, pa tudi Evropska unija. Nadgraditi moramo mednarodna prizadevanja in tesneje moramo povezati razvojno sodelovanje z begunsko politiko doseči moramo napredek eh, na zakonodajnih področjih, kjer so se pogovori že pričeli. In ukrepiti je potrebno tudi sodelovanje, kar zadeva boj proti razlogom eh, za migracije. Hvala lepa, gospe Björk, ni, kot sem že rekel. Vi pa ste tudi bili članica te delegacije, tako da v redu ali eh, še kdo želi podati prispevek? Ja, ja, vidim, gospa Silvana Gonzalez. Presidente, si efektivamente. Eh, eh, eh Ja, tudi jaz sem imela čast, da sem bila del te delegacije v okviru globalnega foruma za begunce. Strinjam se z gospod Dupont, glede tem, ki jih je izpostavila. No, v glavnem smo razpravljali o tem, eh, da ne izpolnjujemo načelo, načela premestitev oziroma kvot premestitev. Mislim, da bi morali začeti spoštovati naše zaveze na tem področju. Imam pa eno konkretno vprašanje. Uh, vem, da to omenja tudi poročilo. No, zvezi s tem se zahvaljujem sekretarjatom odborov Libe in Deve. Sekretarjata sta močno pomagala pri poročilu, ki ga pripravljamo v Deve. Uh, in sicer gre za vidik podnebnih sprememb oziroma njegov vpliv na gibanje ljudi. Predvsem gre tukaj za države v razvoju, ki imajo tukaj večje potrebe. Vidim, da sedaj poročilo vsebuje to točko. Uh, predlagan je pojem begunc, eh, podnebnega begunca. Številne države se s tem sicer ne strinjajo, ne gledajo na to na tak način. Ta pojem tudi ne obstaja v mednarodnem pravu, ampak mislim, da bi v Evropski uniji morali nuditi zaščito tudi tistim osebam, torej gre za na tisoče ljudi, ki so morali zapustiti svoje domove zaradi podnebnih sprememb. Mi smo se sestali z številnimi organizacijami, ki sta dejavne na tem področju. Vemo, da smo že da so nekatere države članice že vzpostavile platforme um, za uh, begunce, torej za podnebne begunce, do katerih je prišlo zaradi naravnih katastrof. Skratka, mislim, da bi morali okrepiti sodelovanje med odbori Libe in Deve na tem področju, razpravljati moramo o tem, kako pomagati ljudem, ki so se morali preseliti, razseliti zaradi podnebnih sprememb, teh bo vredno v prihajajočih desetletjih na milijone. Hvala lepa, gospa Silvane. Vice-president DV, DV Aušus. Sedaj pa podpredsednik odbora Deve. Mogoče bi tudi vi želeli kaj povedati. Bi morda želeli kaj deliti z nami? Course, um, just... Ja, seveda. Če na samem začetku sem želel povedati, da se pravzaprav nič ni spremenilo. Zelo pomembno je, da poskrbimo za horizontalno zunanjo in notranjo politiko in eh, s tem moramo nadaljevati v sodelovanju odbora eh, Libe in pa Deve. Mislim, da se moramo se otočiti predvsem na dve temeljni točki najti moramo večstranske rešitve eh, in eh, globalni dogovor za begunce eh, in pa za migracije. To je podporil tudi ta parlament. Ta prvi forum je izpostavil nekaj pomembnih točk Zagotoviti je potrebno varno okolje za nevladne organizacije eh, in pa zagotavljanje razvojne pomoči, pri tem pa je potrebno seveda zagotoviti tudi možnost azila v Evropi in drugi. Potem je potrebno zaščititi tudi ranljive begunce in osredotočiti se moramo tudi eh, na vzdržnost. Eh, za nekatere države članice je izjemno lahko imeti eh, kratek postopek eh, za vračanje beguncev, za druge eh, pa eh, so postopki izjemno zapleteni. Gospod Karel, vi ste tudi sodelovali pri tem obisku v Ženevi. Ja, ja kot je povedal moj predhodnik, se moram zahvaliti organizatorjem za odlično organizacijo teh eh, srečanj, ki so nam bila v velik navdih na različnih področjih. Eh, slišali smo predstavitev eh, in sestali smo se s predstavnikom tega kolektiva beguncev in mislim, da je bilo to zelo zanimivo. Žal mi je bilo, da ni bilo ravno veliko predstavnikov posameznih držav članic. Eh, prisotna je bila recimo Nemčija, nažalost ni bilo na voljo ministrov in to je eh, velik problem pri nas v eh, Evropi. Bili pa so predstavniki iz afriških držav, Nigerije, Ruande, kot je bilo že povedano. Potrebujemo poenostavitev dublinskega postopka. Niger je sprejel eh, sporazum eh, zaradi eh, premestitve oseb, ki bi morali biti izgnane iz Libije. Francija je potem dejala, da bo sprejela nekaj oseb, Nemčija je tudi eh, spoštovala svoje zaveze. Vse osebe, ki naj bi se vrnile v Nemčijo, so se tudi vrnile, tako da je Nemčija povsem uh, izpolnila, uh, kar je obljubila. Problem premestitve je zares zelo velik. pogovarjal, pa sem se tudi z predstavniki eh, tega foruma o eh, vlogi mest. Kajti mesta so pravzaprav eh, tista, ki se srečujejo v prvi vrsti z pritokom beguncev in župani so tisti, ki se morajo odzvati na situacijo. Torej, mislim, da bi morale morala biti mesta vključena v sprejemanje odločitev. In uh, dobil sem tudi dobre povratne eh, informacije. Mislim, da bomo morali z delom na tem področju nadaljevati. Naslednji forum bo leta 2023, kot je bilo povedano. Uh, ta problem je uh, trenutno zelo aktualen, za njim se bomo morali ukvarjati še naprej. Uh, gre uh, bolj za. Uh, težave z vprašanjem sprejema in eh, pa premestitve. Sodelovati bomo morali eh, tako z Združenimi narodi, kakor tudi na evropski ravni. Najlepša hvala za vašo pozornost. Now, also... Hvala lepa. Še nekaj članov je bilo v delegaciji. Vizi, Jim Jok, ampak jih ni v dvorani. Ali še kdo drug želi kaj dodati? Dobrodošli ste. Če je temu tako, če ne, morda če še kaj v zaključek? Ne, nihče tega ne želi, potem pa dobro, konec. S tem bomo lahko nadaljevali z naslednjo točko na dnevnem redu in pomahali bomo v slavu članom odbora Deve in Droj, ki so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 Žal mi je, da sem vas prekinila. Mogoče ste slišali, da je prišlo do terorističnega napada včeraj zvečer v Nemčiji v Hanavu. Devet oseb je izgubilo življenje, eh, šlo je za napad z eh, terorističnim ozadjem in zaradi tega bi eh, prosila vse, ki so prisotni v dvorani za trenutek za minuto molka, da se posvetimo eh, žrtvam včerajšnjega napada, kajti ljudje so zares pretresani. Globoko se vam zahvaljujem za vaš predlog. Eh, eh, žal mi je, ravno kar sem videl, kaj se je zgodilo. Nimamo seveda televizije tukaj, ampak videl sem v medijih, kot pač ponavadi vidimo, kaj se dogaja kaj se je zgodilo v Nemčiji in pretresen sem, globoko pretresen in verjemite mi, verjemite. Ravno včeraj. Včeraj smo imeli razpravo, ki je bila na dnevnem redu odbora Libe. In razpravljali smo o razvoju skrajne desnice. ki vodi v sovražno dejanje. Ne sovražni govor, sovražno dejanje. In verjemite mi, ravno včeraj smo slišali nekaj članov v tej dvorani, ki so predstavili zares uh, zlobna stališča nekakšne koalicije med levico in islamom. Eh, to naj bi bil peti stebr množičnega terorija, posilstev in tako naprej v Evropi. To je pravi zločin, torej minuta moka. Thank you all. Thank you. Hvala vsem.